<clears throat> we resume the agenda now because. Sedaj pa nadaljujemo s pregledom dnevnega reda. Upravičujemo se za manjšo zamudo. Tukaj imamo poročevalce in eh, poročevalce v senci. Govorili bomo o poročilu na poti k strategiji Evropske unije za mednarodne kulturne povezave. 313 prilogov spremembe je bilo vloženih, eh, so mi povedali. 26. aprila pa je potekal sestanek s poročevalci v senci. Oba soporočevalca sta uh, pripravila 21 kompromisov, ki bomo sedaj tudi obravnavali. Besedo bom takoj predal uh, so predsedujočemu oziroma so predsedujoči uh, tej seji, ki bo uh, vodila razpravo. Hvala vsem, da ste se pridružili e, tej seji. Sorry. <laughs> Sorry, Mr. Brok. Uh, Se pravi, čujem, gospod Brok, ampak sedaj sem na vrsti jaz. Nadaljevala bom s predsedovanjem tej seji. Hvala gospodu Vistisnu za začetek. Sedaj pa bom nadaljevala v eh, mađarščini. Mm -hmm. Bár nincs sok időnk, de mielőtt megadnám a szót az előadóknak, engedjék meg, hogy szól. Preden besedo predam obema soproševalcema, bi eh, rada podala nekaj uvodnih besed. V zadnjih letih eh, je Evropska unija v ekonomski in socialni krizi. Pri tem, ko iščemo odgovore na to krizo, pa pozabljamo na kulturo. Demokracija je predmet politične kulture in mi v odboru za kulturo menimo, da je izjemno pomembno upoštevati kulturne vidike v različnih razpravah o različnih politikah. Kultura mora biti tudi eh, orodje diplomacije. Kultura daje življenju eh, nek pomen in je tudi osnova za vse družbe eden od temeljev družbe. Hvala so pročevalcema za pripravo zelo eh, jasnega poročila, ki eh, opiše, kako pomembna kultura je, kakšna je njena vrednost in eh, izpostavlja tudi dejstvo, da predstavlja gonilo naših mednarodnih odnosov. Sedaj pa besedo predajam gospodu Broko, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod predsedujoči. Ne bom dolgo govoril, kajti razpravo smo že imeli. In strinjam se s predsednico odbora za kulturo. Sporočevalci v senci bomo in smo imeli zasedanja, dobro smo preučili predloge sprememb, mislim, da imamo še pri drugem kompromisu nekaj manevrskega prostora zaenkrat še tukaj ni dokončnega dogovora, mislim, da ga bomo prav gotovo dosegli. Gre za to, kaj je kulturna in zgodovinska dediščina Evrope. Gre za vprašanje filozofije rimskega, cesarstva antične Grčije, pa tudi islam se omenja. Ne vem, ali je islam evropska dediščina. Islam danes spada k Evropi, ampak to ni evropska dediščina. Zato bomo o tem še govorili, prepričan pa sem, da bomo v prihodnih dneh našli smiselni kompromis. Prav gotovo ni mogoče tukaj reči karkoli napačnega. Če lahko dodam še. Hmm, besede Leibnica, velikega filozofa, smo v najboljšem vseh možnih svetov in uh, mislim, da je to zanimiva vaja, kaj ti odbor za kulturo je zelo pomemben, kultura je za nje vredna nekaj samo po sebi, za odbor AFED pa je kultura orodje, s katerim je mogoče kaj doseči. Gre za različna pristopa, ki jih moramo tukaj združiti in mislim, da nam je to relativno dobro uspelo. Pripričan sem tudi, da bomo zdaj bolj upeli kulturo in vrednote kulture, zato bomo tudi bolj zmerni, bolj pripravljeni na kompromise in pripravljeni bomo bolj delati v miru, kultura ima velik pomen, ko potujem v tuje države, se vedno poskušam naučiti kaj o tej državi. Tudi z kulturnega vidika, ne samo z gospodarskega vidika, kajti te številke se vsake tri leta spreminjajo. Zato je to zelo pomembno. Mislim pa, da moramo seveda poskrbeti, da bodo tudi države članice nekaj imele od tega. Kultura ni v evropski pristojnosti, to je pristojnosti držav članic, V Lizbonski pogodbi je navedeno, da mi lahko samo odigramo podporno vlogo tukaj. Države članice moramo zainteresirati, da bodo sodelovali in prepričan sem, da bi Evropa lahko bila neke vrste pomoč državam članicam, zato da bodo države članice lahko bolje predstavile svojo kulturno bogatstvo zunaj Evropske unije. Tudi to je zelo pomembno, kajti s tem predstavljamo svojo identiteto in identiteto posameznih držav članic na nek smiseln in koordiniran način, kajti to bo prineslo nekaj dodane vrednosti. Kulturo moramo izvajati, ampak seveda jo tudi uporabljati, zato da bomo z njo poskušali lahko kaj doseči, in da bo to nek eh, dopolnilni element politike, ki bo koristen. Še enkrat pa ponavljam, mislim, da smo dobro sodelovali z gospod Kosta in eh, dobro, pri eni točki imamo še različna mnenja med nekaterimi skupinami, ampak mislim, da bomo zadevo rešili. Zakaj poskušam hiteti, čakajo me pri komisiji, gre tudi za kulturno vprašanje, gre za Firence, tam naj bi imeli Evropski institut za visokošolsko izobrazbo, no zdaj bi to naj spremenili v neke vrste univerzo in eh, predstavniki te šole so zdaj tam in prosili so me, da bi bil na začetku pogovora od tam zato da jih lahko tam podprem, da bi lahko s projektom nadaljevali. Hvala. Najlepša hvala, gospod Brok. Sedaj pa gospa Kosta. Eh, buonasera a tutti, mi scuso per qualcuno di ritardo. Lepo zdrav vsem, upravičujem se za manjšo zamudo na začetku te seje. Suporočevalec gospod Brok je že izpostavil glavne vidike tega poročila. Eh, ti se odražajo tudi v predlogi spremembe, ki so bili vloženi. Na kratko bi rada povedala, da so kolegi in kolegice s predlogi sprememb eh, poskušali eh, okrepiti to besedilo. In večina, ne vsi, ampak večina teh eh, predlogov sprememb poskuša razjasniti različne teme, različne elemente poročila. Kot veste, smo se pri tem doseju poskušali med drugim osredotočiti na tri glavne teme, ki eh, sta jo izpostavila že Navračič in Mogherinjeva. Kultura je pomemben del mednarodnih odnosov, dopolnjuje naše odnose z unanjim svetom. Sklici na eh, izobraževanje in eh, raziskave so bistvenega pomena, če želi Evropska unija resnično igrati realno, pomembno, strateško vlogo eh, po svetu. Glede na to, da obstajajo kulturne razlike med državami in glede na to, da smo globalen akter. Pri tem moramo seveda eh, uporabljati sredstva eh, za spodbojanje strpnosti, za zagotavljanje miru in tako naprej. obstaja cela vrsta bilateralnih eh, sporazumov, ki so še vedno eh, v pripravi. Na to imamo tudi AKP in eh, tudi tam potrebujemo klauzulo o kulturnih vprašanjih, tako kot imamo druge klauzule za druga področja. Vse to je bilo izpostavljeno v razpravah in v predlogih spremembe. Pripravili pa smo na podlagi teh predlogov približno 20 ali 21 kompromisov želeli smo eh, strukturirati eh, te kompromise, imamo cilje, upravljanje, eh, pristop, ki temeli na ljudeh in globalna strategija Evropske unije. Na področju kulture moramo najprej izpostaviti to intrinzično vrednost kulture kot takšne, spoštovati moramo tudi načelo subsidijarnosti. Seveda obstajajo eh, nacionalne kulture. Eh, omenjena je bila tudi eh, platforma v več različnih predlogih spremembe. To je pomembna referenčna točka, s katero poskušamo povečati ozaveščanje Eh, in eh, izboljšati sodelovanje. Obstajajo pa seveda tudi eh, nacionalne platforme, nacionalni okviri. Na to imamo na mednarodni ravni UNESCO in druge projekte. Obstaja cela vrsta združen in organizacij UNESCO, Svet Evrope in tako naprej. Če si na to pogledamo strukturirani dialog in vprašanje upravljanja, so na tem področju naši partnerji, naši sogovorniki, združenja, ki zastopajo umetnike, eh, ustvarjalne strokovnjake, civilno družbo, eh, kulturne eh, organizacije, In vse to so zelo pomembni akteri, tudi v okviru evropskih eh, kulturnih omrežij in mrež. Pomembno je, in s tem se povodoma strinjam, izpostaviti mednarodno razsežnost obstoječih programov. O tem govorijo nekateri predlogi sprememb. Okrepiti je treba tudi to eh, eh razsežnost z vidika industrije. Mislim, da je pomembno izpostaviti tudi sklic na kulturno dediščino. Okrepiti moramo evropski eh, pristop k zaščiti eh, te kulturne dediščine. Potrebujemo instrumente za eh, hitro obravnavo, za hitro ukrevanje. UNESCO ima podobne projekte za posamezne države. Več predlogov spremembe se na naša, eh, na to, da eh, se nažalost eh, izvajajo tudi vojni zločini po svetu in da je kulturna dediščina včasih zaradi tega v nevarnosti in je prizadeta ali uničena. Tudi to je treba izpostaviti. Večina se je strinjala, da potrebujemo jasno časovnico in jasne cilje za uh, upravljanje. Potrebujemo letne in večletne načrte, ki jih lahko na to uh, primerjamo na mednarodni ravni in spremljamo uh, njihovo izvajanje. Naša politika mora biti uh, dosledna, Eh, tudi kar se tiče eh, evropske eh, soseske, tako na vzhodu, kot tudi na jugu. Sodelovati moramo s nevladnimi organizacijami, potrebujemo vsa potrebna sredstva in osebje za to vrstne cilje. Več predlogov spremembe se osredotoča na novo generacijo. Osredotoča se tudi na krepitev predlogov, ki jih je opisal gospod Brok. Gre za mednarodno mobilnost za mlade umetnike in eh, kulturne eh, delovce in strokovnjake. Kot so dejali kolegi in kolegice, potrebujemo uh, zelo uh, jasno listino uh, o uh, kulturi, potrebujemo jasne podatke. Paziti moramo uh, tudi na kulturo migrantov in uh, manjšin. Leto 2018 bo leto kulturne dediščine. Pomembno je, da eh, veliko pozornosti namenimo komunikaciji. Poskušam eh, pregledati vse te točke, ki sem si jih zapisala. Zdi se mi, da eh, moramo v večji meri izpostaviti tudi mednarodne odnose, trgovinske odnose izpostaviti moramo UNESCO-vo eh, listino. Eh, Na to imamo tudi konvencijo o uvozu blaga iz eh, vojnih območij. Približno 320 predlogov sprememb smo dobili. Mislim, da imamo še vedno nekaj manevrskega prostora za pripravo končnih kompromisov. 30. maj bo končno glasovanje in brez dvoma bomo vsi trdili za to, da nam bo uspelo. Najlepša hvala, sedaj pa poročevalci v senci. Najprej gospod, gospod Zdrojevski v imenu LS. Pani predsednica, šanovni państvo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Sam si vedno prizadevam za kompromise. Mislim, da predlogi eh, kompromisov pokrivajo uh, večino uh, in jih večina tudi podpira. In tega ne bi spremenjal. Gospod eh, Brok je na začetku se je omenjal uh, različna stališča, kar se tiče določenih kompromisov, ampak uh, o tem se lahko pogovarjamo, po mojem mnenju pa ni ima smisla, da sedaj začnemo govoriti o drugih filozofih, o Leibnicu naprimer, o islamu. Če bi govorili o Leibnicu, moramo govoriti tudi o Volteru in drugih če omenjamo islam, eh, moramo na to poimenovati kulture eh, nekaterih drugih držav, ki so prav tako vplivale na eh, evropsko kulturo. Tudi japonsko kulturo bi, na primer, morali omeniti, tudi z vedika njihove kuhinje. Mislim, da moramo biti previdni, ko poskušamo oblikovati ključno sporočilo tega dokumenta. Če se želimo osredotočiti na esenco kulture, eh, na, na bistvo eh, otipljive, neotipljive eh, in duhovne kulture. In če želimo to uporabljati v diplomaciji, je po mojem mnenju to pomemben korak naprej. Ampak znotraj strategije Evropske unije bomo kulturo večinoma uh, promovirali prek posameznih držav članic. Naše enotno skupno sporočilo pa mora zgolj eh, krepiti ta posamezna sporočila. Mislim, da je to naš cilj. Ne moremo začeti sedaj krepiti tega dokumenta, zato ker bi še bolj, zato ker bi s tem posegali Ivan. Najlepša hvala. Gospa Jimenez je naslednja. Quería dar las gracias a Silvia Costa. Najprej bi se zahvalila Silvi Kosta za njeno delo. Ko gre za strategijo Evropske unije v mednarodnih kulturnih odnosih. Eh, hvala, ker ste sprejeli tudi moje predloge sprememb eh, in se jih upoštevali v kompromisih. No, tukaj gre za ideje in vrednote, ki si jih vsi delimo. Mm, kultura je zelo pomembna, ima notranjo vrednost in vrednost. Eh, ima velik potencial povezav med različnimi osebami, osebami različnih kultur. Gre tudi za enega ključnih elementov zunanje politike Evropske unije. No, samo eno stvar bi še poudarila. Medkulturni in medverski dialog je zelo pomemben, priznavam njegovo vrednost. Želim pa povdariti tudi, da bi se tukaj morale vključiti tudi osebe, ki eh, ne pripadajo nobeni veri. To so uh, neverniki, misleci, filozofi in tako naprej. Uh, v svetovnem merilu je takih veliko, uh, več kot 15-20 odstotkov. Uh, Eh, poleg tega imamo veliko mislecev iz muslimanskih držav. Mislim, da bi morali njim nameniti več priznanja. Eh, želimo ustrajati pri svobodi vesti, pri humanističnih eh, vrednotah in to so tudi temelji naše Evropske unije. Cilj tega poročila je, da se krepi kulturno sodelovanje med Evropsko unijo in njenimi državami partnicami. Eh, to lahko prispeva tudi k preprečevanju konfliktov in k ohranjevanju miru eh, znotraj eh, spoštovanja človekovih pravic in svobode izražanja. Hvala. Gospod Milan Mon. Gospod Milan Mon, ja. izvolite. Perdón, es que estaba hablando de. Oprostite, pogovarjal sem se o kompromisih. Eh, rekli so nam, da so določeni kompromisi že bili sprejeti, eh, pa eh, sam nisem imel te sreče, da bi jih spoznal, da bi jih dobil na papirju. No, še enkrat bi se zahvalil Silvi Kosta in pa Ilmarju Broku za poročilo. Kulturni odnosi so v Evropi zelo pomembni uh, za. Uh, mednarodno raven so tudi zelo pomembni. Eh, in če to uporabimo kot nek instrument, eh, se mi zdi to eh, res pomembno in koristno. Evropska unija mm, nima veliko pristojnosti na kulturnem področju, nekatere pa vendarle ima lahko koordinira dejavnosti držav eh, članic, lahko spodbuja uporabo kulture kot eh, mednarodni instrument. Sam bi spregovoril o kulturnih poteh. Eh, Svet Evrope je pred 30 leti začel s tem projektom. Pot v Santiago je bila ena od takih kulturnih poti. In te poti povezujejo naše države med seboj in pa naše države z sosednjimi državami in državami kandidatkami. 32 eh, takih poti že obstaja eh, in kultura tukaj deluje kot pozitivna vez. Ne gre za to, da se narodi razdružujejo, ampak da se združujejo, da se povezujejo v dialogu, eh, ne pa da se med seboj borijo. Evropska unija bi morala ta projekt podpirati še naprej. Rad bi povdaril, da pri teh poteh ne gre samo za evropske države, te poti se širijo tudi ven v države kandidatke in pa v sosedne države. Eh, Elmarja Bruka ni več, Silvija Kosta pa je tukaj, rad bi povedal, da eh, prosil bi jo, da sprejme ta moj predlog spremembe 310, eh, ki govori ravno o tem pomembnem programu Sveta Evrope. Hvala. Köszönjük szépen. Nincs... Najlepša hvala. Niče drug se ni prijavil k besedi, zato besedo ponovno predajamo gospe Kosti. E, e Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila soporočevalcu gospodu Broku, zato ker sva, eh, sva naredila veliko napredka. Hvala tudi vam, gospod Mijan Mon, eh, hvala za te kulturne eh, korenine, ki ste jih omenili. Mislim, da je to izjemno pomembno. Da, to je treba spodbujati v večji meri, to je moj odgovor. Gospod Zdrojevski. Res je, da moramo še naprej vlagati veliko eh, truda v, te, v ta področja, tako da bomo imeli kulturno delovanje Evropske unije na mednarodni eh, ravni. Govorili ste o platformah, o kulturni diplomaciji, o kulturi nacionalnih eh, kulturnih organov in združen. Mislim, da ni na nas, da uh, opravljamo delo drugih eh, ljudi. Je pa res, da na evropski ravni poskušamo zagotoviti več vidnosti vse te kulture vizavi eh, tretjih držav. Imamo različne kulturne pobude in mislim, da je to treba upoštevati. Ne smemo pa pozabiti niti na naše eh, korenine, to je res. Gospa Jiménez. Gospa Jiménez Barbat. Zabeležila sem si vaš komentar v zvezi eh, z medkulturnim in medverskim eh, elementom. Ko govorimo o svobodi eh, do vere v spovedi, seveda govorimo o tem, da imajo ljudje uh, možnost, da verjamejo, v kar pač želijo verjeti. In mislim, da tudi na tem področju obstaja neka pripravljenost eh, do napredka. Kar se tiče medverskega dialoga, pa ta vključuje vse, vse tiste, ki uh, eh, se imajo zavednike in uh, vse ostale. Veliko lahko uh, naredimo na tem uh, področju. pomembno je eh, upoštevati verske tradicije drugih eh, ljudi in eh, tudi to je del iskanja naših korenin na evropski ravni ter na ravni držav članic. Še ena tema je bila izpostavljena. Imeli smo že eh, sestanke s poročevalci v Senci, kjer smo si pogledali kompromise. Eh, govora je bilo o eh, zagotavljanju miru, o spoštovanju kulturne raznolikosti, o temeljnih vrednotah. Tudi to je zelo pomembna razsežnost tega dosjeja in eh, oba soporočevalca želima, eh, želiva to izpostaviti. Najlepša hvala vsem, mislim, eh, da imamo na ta način priložnost, da izpilimo to besedilo. Najlepša hvala, skupna seja odborov Afelt in Kult je s tem končana, želim vam prijetno delovno popovdne. Hvala članom in članicam odbora za kulturo za njihovo prisotnost. Prosim vas, da čim tiše zapustite dvorano, zato ker nas v odboru za zunanje zadeve čaka glasovanje. Začeli bomo takoj, eh, samo 30 sekund imate, da zapustite dvorano, potem pa bomo začeli glasovati.